predstavil nove predloge takrat, ko bodo pripravljeni. Najlepša hvala. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel a... Najlepše hvala, gospod komisar. In s tem zaključujemo to razpravo. Pojdimo naprej po dnevnem redu, ki predvideva še eno vprašanje za ustni odgovor za razpravo, namenjen komisiji na področju sporazuma o boju proti ponarejanju pozdravljam komisarja Karla de Huhta in dajem besedo predvsem pripravljalcem vprašanj. Kot prvo, Karl Šluter, dve minuti. Hvala predsedujoči. Vsaka inštitucija igra svojo vlogo in mora braniti svojo pozicijo. Parlament je glas ljudstva v Evropski uniji in se mora boriti tudi za pravice državljanov. Komisija je v bistvu varuhinje pogodb. V tem primeru gre za načelo transparentnosti in človekovih pravic ter pravic Evropskega parlamenta, ki jih morate tu ščititi. Če Evropski parlament ne dobi dostopa do dokumentov, potem ne more institucija opraviti svoje naloge in izpolniti pričakovanja državljanom. Komisar je v svojih zaslišanjih eh, povdaril, da bo Evropski parlament dobil takšen dostop do dokumentov kot tudi svet. Parlament torej pričakuje, da bo komisija izpolnila svoje obljube. Mnogi državljani se bojijo in jih skrbi svoboda. Mišljenja, kajti sprejema se vedno več restriktivnih zakonov, eh, kar zadeva podatke na spletu naprimer, kje je tukaj transparentnost? Mogoče je vsebina teh dokumentov nekoliko občutljiva, ampak Evropska unija mora povedati, kakšni so pogoji za transparentno sodelovanje, pri čemer moramo braniti človekove pravice. Ko bomo enkrat ugotovili, kje so te pravice, bomo lahko spostavili okvir, za izvajanje teh eh, predpisov in takrat se bomo lahko borili proti kršenju teh eh, predpisov. Trenutno imamo nespremljiv položaj, ko se za zaprtimi vrati eh, parlament obrača na komisijo in se jo sprašuje, kaj je spoh v teh dokumentih zapisano državljani imajo pravico, da se njihovih elektronski aparati ne preizkujejo na mejah in da ne sprejemajo nekih kazenskih, ne sprejemamo nekih kazenskih sankcij mimo mnenja državljanov. Želim, da nam danes obljubite, da bomo lahko popolno vsi sodelovali pri tem dokumentu, drugače bomo morali končati z klasično repliko, vidimo se pred eh, sodiščem. Hvala lepa, zdaj pa gospod Daniel Kasparji. Kolegice in kolegi, gospod komisar, eh, ponarejanje, kršenje pravic intelektualne lastnine eh, predstavlja velik problem za celotno Evropsko unijo, po drugi strani pa tudi za posamezne države članice. To je problematika za podjetja, za eh, delodajalce, delojemalce, zaradi tega, ker vedno, najdemo vedno več ponarejenih izdelkov v Evropskem uniji uniji. Za 250 milijard eh, unije je tega blaga. V idealnem primeru, ko gre za zdravila eh, in eh, ne deluje kontracepcijska tabletka, bo zanosila ena ženska, v drugih primerih pa lahko pride do vprašanja življenja ali smrti in to ni več hec. Gospod in gospodje, storiti moramo nekaj proti kršenju intelektualne. Eh, pravice proti tihotapljenju in ponarejenju. Ne gre, da imamo 178 milijonov proizvodov na mejah, ki jih eh, zaplenimo, 20, odsotko, 20 milijonov jih je nevarnih in večina jih prihaja iz Kitajske. To je velik problem, proti kateremu se moramo boriti. 1. decembra začela veljati Lizbonska pogodba, o akti se pogovarjamo že tri leta. Evropski parlament pa še zdaleč ni tako dobro vključen, kot bi moral biti in eh, bo moral biti v prihodnosti. Tako da pričakujem, da bomo dobili večjo transparentnost v naslednjih tednih in mesecih na tem področju. Potrebujemo podatke, ki nam bodo natančno povedali, zakaj gre trenutno v pogajanjih, kakšno stališče zastopa Evropska unija. Pogajanje se mora nadaljevati, potrebujemo ustrezni zaključek eh, in smisen sporazum. Naše mnenje je popolnoma jasno v interesu delemavcev, delodajalcev, industrije in eh, potrošnikov. Upam, da bomo prišli do smiselnega sporazuma, eh, pri čemer bomo morali upoštevati dosledno eh, naš pravni red in ga ne presegali. Najlepša hvala, gospod Kaspari. Gospod Bent Lange za dve minuti. Hvala, predsedujoči. Gospod komisar. Ukvarjam se s tremi vprašanji. Prvo vprašanje je, zakaj še vedno nimamo transparentnosti, če pa Lizbonska pogodba velja že od 1. decembra. Imamo od 10. februarja interinstitucionalni dogovor z eh, komisijo. Ne razumem, da svet še naprej deluje kot opazovalec eh, pri pogajanjih, parlament pa ni vključen. In eh, ti dokumenti niso javni. Zakaj tako, gospod komisar? Drugo vprašanje, ki me preganja. Kdo se pravzaprav pogaja o sporazumu akta? Vse to ne poteka v okviru Svetovne trgovinske organizacije kot eh, neke vrste nadaljevanje sporazum TRIPS-a, ampak od, se v tem pogajajo posamezne države in kot slišimo iz eh, ZDA in tu se s tem se ukvarjajo tudi močna interesna združenja. In tukaj se sprašujem, a se ne bodo postavili standardi eh, tukaj za vse, če tudi vsi ne bodo deleženi pri pogajanjih. In tretje vprašanje, ki me zaposluje, je, o čem vsebinsko se tukaj pogajate. Na moje vprašanje, na zaslišanju ste mi odgovorili, da je zagotovljeno poštevanje Evropskega pravnega reda. Če pa si pogledam nekatere dokumente, ki so nekako uh, Eh, prišli v naše roke, imam tukaj kar nekaj dvomov. Zdi se mi, da se tam pogaja o tem, da je mogoče delati blokade na eh, spletu in sicer, da je mogoče za gospodarske interese uporabiti eh, ponudnike spletnih storitev, da je mogoče ojmevati tudi raziskave in da nekateri želijo vzpostaviti splošne nadzorne sisteme. In tukaj se sprašujem, kje ostaja tukaj pravni red Evropske unije. Vprašanje odškodnine iz, torej, da je izgubljen profit nekako ukomponiramo v neke vrste odškodnino, to ni primerno in ni v skladu z našo politiko. In še vprašanje, gospod komisar, kako, kako je razmerje med offline in online? -om? Če naj bi to oboje bila digitalna svetova, potem je mogoče si predstavljati pregledal, preglede vseh elektronskih naprav na mejah. Upam, da bom dobil odgovore na vsa ta vprašanja. Pa lepa, gospod Nange. Dve minuti in 30, gospod Rinaldi. Kolegi, kredo, ki če si. Mislim, da imamo tukaj nek izvorni greh, in to je zaupnost, zaupnost, v kateri potekajo pogajanja do dan danes. In ali je res, da um, industrija iz Amerike ni imela dostopa na osnovi nekega pakta o zaupnosti. To je nekaj, s čimer se srečujemo tudi v drugih primerjih, o tem smo govorili, ko je šlo za Korejo in mislim, da je to nekaj, kar mora sedaj enkrat za vselej prenehati z Lizbonsko pogodbo. Ta izvorni greh pa se mi zdi, da izhaja tudi iz tega, da boj proti ponarejanju izrabljamo za druge boje in borbe kot da bi lahko v tem imenu počeli vse. In Za Evropsko unijo je to bistvenega pomena. Sam prihajam iz Benetk, eh, kjer so bile pravila proti ponarejevalcem, eh, naprimer muranskega stekla, izredno, izredno ostra, eh, tudi smrtna kazen je bila predpisana, torej gre za resno vprašanje za naše vedno bolj globalizirano gospodarstvo ta sporazum pa za sabo vleče mnoga vprašanja in eh, to zadeva celotno javnost. Tega se mora komisija zavedati. Razen tega pa gre za temo, eh, ki je prav gotovo eh, tema odbora za mednarodno trgovino in vedno bolj si jo prisvaja komisija gre pa tudi za komisijo za uh, javnost, gre za uh, pravico do zasebnosti, uporabo interneta, kaznive. Uh, kaznovanje tistih, ki izlorabljajo internet in podobno. Torej, čisto osebno bi vprašal komisarja, kaj bo naredil, da, da akta eh, ne bi uporabljali za boj proti eh, ponarejanju zdravil eh, za generike, ki so ponavadi izdelani v Bruziliji in drugje in lahko zelo škodijo našemu zahodnemu gospodarstvu. Najlepša hvala in sedaj gospod Helmut Scholl za dve minuti in pol. Kolegen, kolegen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, komisar De Gucht. Če se s predstavniki desetih vlad eh, sestanete v neki skriti sobici in se tam pogovarjate o nadzornih pravilih in eh, o kazenskih sankcijah in o nadzoru, potem uh, se ne smete čuditi, če uh, si javnost zastavlja vprašanja in terja odgovore. Uh, pridružujem se kritikam, ki so bile izrečene. Uh, morate se zavedati, kaj je za tem vprašanjem, ki vam ga soglasno zastavlja celoten odbor za uh, trgovino. Uh, Eh, tuk, te, vsa ta vprašanja povezana s patenti in zaščito intelektualne lastnine so tesno povezana z uh, interesom zasebnikov, z zaščito zasebnih eh, podatkov in tako dalje. Torej, tukaj velja listina o temeljnih pravicah in na to vas bomo vse čas opominjali. Eh, ta izpogajanje sporozum naj bi veljal za vse, ampak vendarle se o njim pogajate, ne da bi bili tu eh, vključeni sindikati, države v razvoju, parlamenti, nasplošno javnost, pod eh, katerim nadzorom naj bi bili. Ravno tako se pogajate brez mandata Evropskega parlamenta. In, eh, nam ne poročate o rezultatih, ravno tako nočete izvajati eh, nove zakonodaje in nam predložiti tistih dokumentov, ki jih dobivajo države članice. Eh, če mislite, da naša kritika ni upravičena, potem eh, to dokazite in nam predložite vse zahtevane dokumente. Kajti, če želite dobiti naše soglasje, Potem se morate kaj naučiti iz eh, tega, kako smo ravnali pri sporazumu SWIFT. Preprosto ne moremo dopustiti, da se o tem sporazumu pogaja nekje v nekih temnih kamrah. Najlepše hvala za dve minuti, eh, poslanec Sajed Kamal. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospod eh, komisar, verjetno vidite, kako eh, smo razumeti v celotnem parlamentu v vseh političnih skupinah, ne glede na naše razlike, ko gre za boj proti ponarejanju in za avtorske pravice. E, prav gotovo se vsi zauzemamo za preglednost in seveda, ko potekajo pogajanja in kjer ni dovolj preglednosti in ko ne vemo, kakšna načela se uporabljajo, kakšne so pogajalska stolišča, kaj se bo zgodilo. Ustvarili boste vakum In ko vakum nastane, vsi vemo, da ga je treba napolniti. Vidimo, da obstajajo uradni dokumenti, do katerih sploh nimamo dostopa, ampak to je pač samo dokaz, kaj se zgodi, če ni dovolj preglednosti in če si ne delimo informacij dovolj. Prav gotovo, če potekajo pogajanja, ne želimo razkriti vseh svojih pogajalskih stališč, vendar pa prosimo za razumno pregledno, zakaj ne moremo imeti dostopa do teh dokumentov. In če mislite, da zaradi uh, pogajalskih. Uh, interesov ne morete vsega razkriti, potem nam povejte vsaj v osnovi. Naprimer, ali bomo podprli predloge, ki da eh, MP3 in laptope se bo lahko konfisciralo na mejah, ali bo to predmet kazenskega pregona, ali je to nekaj, kar bomo podprli. Mislim, da to imamo pravico izvedeti. Vsi v parlamentu tako mislimo, ne glede na naša na naše razlike. Torej, gospod eh, komisar, eh, vi ste tisti, ki morate pokazati, da se res zauzemate za eh, preglednost in demokratičnost, za katero vsi, vsi zauzemamo. Najlepše hvala, gospod Kamal, in sedaj dajem besedo uh, komisarju Karlu de Guchtu. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Eh, razumem, zakaj vas skrbijo pogajanja o sporazumu akta. Moram vam samo spomniti, da želimo s tem zaščititi eh, inovacije in vse področje, kjer veljajo pravice intelektualne lastnine. Če želimo imeti konkurenčno gospodarstvo, potem moramo imeti inovativnost in ekskluzivnost. To je ena od naših glavnih komparativnih prednosti na globalnem trgu. In ravno te primerjalne prednosti je treba zaščititi na glavnih izvoznih trgih. Že sedem let se eh, s tem ukvarjamo eh, v mednarodnih forumih, kot je STO in eh, Mednarodna organizacija za intelektualno lastnino. Vendar kljub temu, da se zauzemamo za zelo globalno rešitev, nimamo druge možnosti, kot pa da se vključimo v uh, koalicijo voljnih. In dejansko smo to naredili. Čeprav bi nam bilo bolj všeč, če bi se v ta pogajanja na koncu vključile tudi, tudi druge države, še zlasti tiste, ki. Um, so v razvoju. Eh, pogajanja so tajna, to ni nič nenavadnega in minimalna zaupnost je nujna za to, da se lahko pogajalci eh, primerno pogajajo in na koncu dosežejo sporazum. Po drugi strani se strinjam, da je treba Evropski parlament ustrezno informirati o razvoju pogajanj in delamo vse, kar lahko na dveh področjih, zato da to dosežemo. Kot prvo, kar se tiče informiranja Evropskega parlamenta, podali smo vam pogajalska izhodišča in cela poročila ter vsa ter vso relevantno dokumentacijo iz Generalnega direktorata za trgovino. To smo naredili v v skladu z okvirnim sporazumom. Ravno tako je sporazum akta bil predmet razprave na odboru INTA v zadnjih treh letih večkrat. Eh, ravno tako eh, je komisija organizirala dve konferencije o akti eh, leta 2008 in 2009, kjer smo povabili vse predstavnike industrije, nevladne organizacije in medije. 22. marca bomo še eno tako konferenco organizirali v Bruslu. Mogoče se vam zdi to premalo, da bi vedeli, kje točno smo pri teh pogajanjih. Svoje zaposlene sem dal sem jim navodilo, da eh, poslance in poslanke eh, jasno informirajo o vseh vidikih. Vam bodo na voljo po vsem, vseh krogih pogajanj. Če želite vedeti, kaj se dogaja na teh pogajanjih, potem je dobro, da preberete eh, osnutek pogajalskega besedila, ki zelo jasno kaže, ki je smota hipri pogajanjih. Kot verjetno veste, obstaja sporazum, da je lahko osnutek sporazuma dan v javnost le, če se vsi s tem strinjajo. Komisija je za to, da se pogajalska dokumentacija razkrije takoj, ko bo to mogoče, vendar drugi pogajalski partneri temu nasprotujejo. S tem se nikakor ne strinjam, vendar ne morem enostransko prekiniti zaupnosti. S tem bom izgubil kredibilnost kot, poda, kot pogajalec. Komisija eh, si bo zauzeto prizadevala, da bodo drugi pogajalci pristali na razkritje in upam, da bomo to lahko potem pokazali tudi parlamentu. Vsi si želimo, da bi točno vedeli, zakaj pri teh pogajanjih gre in še bolj pomembno je, zakaj ne gre pri teh pogajanjih. Kar pa se tiče same vsebine, naj omenim glavna načela komisije pri pogajanju o teh sporazumih. Kot prvo, cilj je ukvarjati se z velikimi kršitvami eh, intelektualne lastnine, ki imajo bistvene eh, posledice. To pa seveda eh, ne pomeni tudi nadlegovanje potrošnikov. Kot drugo, sporazum akta se ukvarja le z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine in ne pomeni bistvenih sprememb prava na tem področju, kot je ustvarjanje novih pravic ali spreminjanje njihove veljavnosti. Postavlja pa glavna pravila, kako se lahko inovatori zauzemajo za svoje pravice na sodišču, tako naprimer eh, modni oblikovalci iz Evrope lahko pri ponaredkih iz drugih delov sveta zagotovijo ustrezno zaščito svojih izdelkov po svetu. Ravno tako bo akta eh, še naprej v skladu z evropsko zakonodajo upoštevaje eh, seveda trenutno raven harmonizacije. Imamo eh, direktivo na področju telekoma in seveda direktivo o zaščitu zasebnosti in osebnih podatkov. Pri tem pa ne bomo nič spravili skozi zadnja vrata. Akta v tem smislu ne bo vplivala na evropske državljane, kajti ne bo vzpostavljala nove zakonodaje oziroma potrebe po tej. Zavedam se zaskrbljenosti, ki ste jo nekateri iz izrazili pri uh, obveznih uh, pravilih in o boju proti uh, ponarejanju preko interneta. Posk, uh, pravilo treh poskusov je nekaj, kar drugače obravnavajo različne države, pri tem pa seveda je treba spoštovati eh, civilne svoboščine in pravice. Ravno tako sporazum akta ne bo eh, prekinil dostopa do interneta zaradi eh, ne legalnega snemanja vsebin in ravno tako se ne bo dotaknil generičnih zdravil. Kot sem že rekel, ta problem eh, bo nekaj, s čemer se bomo ukvarjali v okviru druge zakonodaje. Govorili ste o učinku oziroma oceni učinka akte. Eh, svoje stališča temeljimo na osnovi direktive iz leta 2004 o izvajanju lastniških eh, pravic in drugih eh, direktivah, ki so seveda že sprejete. Eh, ravno tako upoštevamo eh, študijo OECD-a o gospodarskih vplivih ponarejanja iz leta 2008. predvidevamo, da gre za obseg 250 milijard evrov, kar je bistveno več, kot je eh, BDP posameznih držav članic eh, in seveda to samo kaže na obseg eh, digitalnih vsebin. Naj samo rečem, da se bom pri pogajanjih odrezal po svojih najboljših močeh in seveda zahvaljujoč vašemu zaupanju. Tur. Najlepša hvala, komisar De Hucht. In sedaj eh, v imenu političnih eh, skupin eh, Tokija Saifi, dve minuti in pol. Najlepša hvala. Odkar je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, imamo nova pooblastila, ki želimo, da bi se po samem začetku spoštovala zahtevali smo, da se vzpostavi postopek posvetovanja, ki bi potekal uh, eh, vse čas. In uh, Evropski parlament je tisti, ki zastopa evropske državljane, zato je potrebno Evropski parlament redno obveščati o postopku pogajanj. Sveda pa je potrebno spoštovati tudi klauzule o zaupnosti, ki so vključene v sporazum želimo si, da bi lahko ravnali v skladu z zakonodajnim postopkom in da bi bili vedno obveščeni o poteku pogajanj. Ravno tako želimo, da se ta pogajanja nadaljujejo, zato da bomo dobili večstranski dogovor, s katerim bomo eh, izboljšali položaj pravici intelektualne lastnine. Eh, sploh pa si želimo, da bi bil to sporozum, ki bi ga lahko podprla tudi naprimer Kitajska. Želimo se zoprstaviti piratstvu in ponarejanju, ki ogrožata družbo in podjetniški duh. Dolga leta so podjetja vlagala v raziskave in inovacije in uh, prav je, da lahko zdaj izžanjajo sadove svojega dela. To je v srču konkurenčnosti Evropske unije. Ko razvijamo svoj digitalni svet, ne moremo reči, da je ponarejanje postalo brezpredmetno. Še naprej moramo poskrbeti, da bodo tudi spletni akteri prevzeli svojo odgovornost, sploh tisti, ki s svojim ravnanjem ogrožajo temeljne pravice in civilne sloboščine. Najti moramo ravnovesje med dožnostmi in sloboščinami. Eh, Najlepše hvala in sedaj dve minuti, poslanec David Martin. You, Najlepše hvala, komisar, za to, kar ste rekli na koncu prispevka. Ste rekli, da razumete naše zaskrbljenost, rekel bi pa le, da do neke mere. Mislim, da ne razumete vse to, kar nas skrbi pri sporazumu akta. Eh, prav gotovo je res, da eh, je treba eh, bolje obravnavati pravice intelektualne lastnine in dejansko ponarejeni izdelki so lahko nevarni za človekovo zdravje. In res se je treba ukvarjati na mednarodni ravni za ponarejanjem in piratstvom in eh, seveda preprečiti na različne še izkoriščanje eh, pravic intelektualne lesnine. Vse to mora temeljiti na obstoječem pravnem redu Evropske unije. Vendar rekli ste, da ne boste ničesar spravili skozi zadnja vrata. Ampak če se res ne boste oddelili od pravne podlage, od eh, pravnega reda Evropske unije, potem me to veseli. Rekli ste, da ne boste kazensko preganjali tistih, eh, ki snimajo vsebine z interneta nelegalno, ampak kaj boste naredili pri čezmejnih transakcij? Torej, ne želimo, da bi eh, kaznovali kogarkoli zaradi osebne uporabe. Um, materijala, ki je zaščiten. Uh, z avtorskimi pravicami. In kot smo že slišali, eh, ne vemo točno, zakaj gre zaradi zaupnosti. Veselimo se, eh, da se zauzemate, da bi eh, osnutek sporazuma dali v javnost in da boste zato pritisnili na druge pogajalce. Vendar pa je danes eh, zelo jasno bilo pokazano, da vas ne moremo dejansko podpreti, če ne vemo, na kakšnem osnutku delate. Kar se tiče generičnih zdravil, eh, se veselim vašega stališča in veselim se tudi na daljnega napredka. Najlepše hvala. In sedaj poslanka Intvel, dve minuti in pol. Eh. Hvala lepa imamo pravico, eh, razpravo o pravicah intelektualne rastnine eh, in kako bomo zaščitili pravice naših inovativnih državljanov. Eh, spomnite se le, kako je prišel v obtok tovornjak z novimi knjigami o Harry Potterju, še predno so uradno izšle. In kako bomo danes nosili MPE čez mejo. Torej, rekli ste, da bi, je, ni res, da pogajalci ne so podpisali dogovora o tem, da se pogo, dokumentacija ne bo razkrivala. Torej, zanima me, če ni e, eh, nobenega določila o nerazkritju, pomeni, da morate dati vse dokumente takoj v javnost. V vsakem primeru je treba zagotoviti um, informacije za celotno javnost, ne le za Evropski parlament z pogojem zaupnosti. To ni dovolj. Evropski državljani morajo vedeti, kakšno, kako se odloča o zadevah, ki zadevajo njihove pravice in soboščine v prihodnosti moramo zahtevati spoštovanje evropskih standardov preglednosti. Mislim, da je eh, demokratična verodostojnost vas kot pogajalcev zelo šipka. Eh, mandat ni bil potrjen v parlamentu. Lahko rečete, da zato ni eh, nobene zakonske podlage, vendar to ni pomembno. Če 27 posameznikov nacionalnih um, ministrov misli, da lahko uh, sami dajo mandat, da govorijo o osnovnih pravicah evropskih državljanov, potem lahko samo eh, rečem, da razumejo demokracijo popolnoma drugače od mene. Uh, smo proti kakršnikoli konfiskaciji. Kam mobilnih telefonov ali laptopov. Ne želimo, da se karkoli spravi skozi zadnja vrata. Naslednji mesec vam želim srečno pot na Novo Zelandijo in prosim zagotovite, da v svojem iPodu ne boste imeli nobenih nelegalno prenešenih vsebin. Najlepša hvala in sedaj minuto in pol, uh, gospod Engstrom. Hvala lepa. Prva, sprva bi rad čestitev komisarju, da je dosegel o nekaj, o čemer se govori že desetletja. Končno so državljani zainteresirani za politiko. Namreč sporazum akta je nekaj, kar je pri srcu državljanom. Vendar pa moram kritizirati komisarja zaradi načina, ki je bil uporabljen. Ljudje temo spremljajo zaradi tega, ker so besni. Besni so, eh, kako se omejujejo omejuje njihova zasebnost samo ker to, zato, ker zahtevajo velika podjetja, zaradi tega, ker se njihove osnovne civilne svoboščine kršijo, ker to ni v interesu drugih. E, besni so zaradi popolnema popolnega pomankanja preglednosti. Stvari ne smejo biti take. V, jutri bomo um, zahtevali, da se izglasuje rezolucija, eh, ki zahteva od komisije, da da na mizo vse dokumente. Pravico do eh, zasebnosti in eh, poštenega sojanja je temeljni kamen vsake odprte družbe. Zahtevali bomo informacije, ki so naša pravica, to je tudi naša dožnost kot parlamentarcev in istočasno naj vam povem, komisar, to je parlament in ne predpražnik. Najlepše hvala in sedaj dve minuti poslanec Kožušnik. Ja sem povodnje htjela eh, eh, všem. Gospod predsedujoči, Na začetku sem pravzaprav imel namen se zahvaliti komisarju de Guhtu za to, da mu je uspel preboj v primerjavi s, pre, z njegovimi predhodniki, kajti njegovi predhodniki parlamenta niso upoštevali in ga niso obveščali o teh pogajanjih. Ampak zdaj sem nekako v zadregi. Namreč vedno mi je bilo rečeno, da je potrebno spoštovati pomembne osebe, ampak eh, gospod eh, Deguhc je čiste očala med tem, ko je govoril moj kolega Kamal. In pozdravljam dejstvo, da se pogajamo o tem sporozumu, kajti intelektualna lastnina si dejansko začuti boljšo zaščito, kot jo je deležna sedaj, ampak eh, Žal med pogajalci ni Kitajske ali Rusije, ki so med glavnimi kršitelji. Vsebina tega sporozuma je še vedno zavita v meglico, kot so omenili predhodniki in zato pozivam komisijo. Komisija zastopa države članice, ki se pogajajo o tem sporozumu. E, to ne sme postati neka francoska digitalna giljotina. In potrebno je govoriti tudi o uvozu patentov za programsko opremo. Hvala lepa lepa. In sedaj gospa Eva Brit Svensen, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, naj povem, da sem šokirana in pravzaprav res tudi zgrožena, če komisija zagovarja, da pri določenih stvarih eh, pride do tajnih pogajanj. Eh, ampak eh, tukaj govorimo o temeljnih pravicah državljanov, o njihovi osebni integriteti in preprosto ni mogoče zagovarjati tega, da poslanci ne dobijo informacije o tovrstnih pogajanjih. Zahtevam, da takoj pride do prekinitve teh pogajanj pogajanja pa se lahko ponovno eh, nadaljujejo, ko se bodo partnerji v okviru akte dogovorili, da bo postopek potekal odprto in na demokratičen način. Takoj želim pred sabo vse eh, relevantne dokumente in to zahtevajo vsi državljani. Gre za temeljna načela demokracije. Namreč odprtost in dostop do informacij, sploh ko gre za temeljne pravice državljanov. Takoj zahtevamo vse, vse dokumente za naše državljane in to je edino, kar je sploh sprejemljivo v demokraciji. Najlepše hvala, gospa Stans Svensen in sedaj uh, gospod Stasen dve minute. Gospod predsedujoči, če se o določeni temi pogaja za zaprtimi vrati, eh, se pri nas sprožijo vsi alarmi in to je tak primer. Eh, Mar si kdo se sprašuje, kako je bila stranka PVV eh, izvoljena v Evropski parlament? Preprosto zato, da, ta, da preprečimo, da bi prihajalo do neke evropske kuhinje. Kaj pa iz te kuhinje pravzaprav sploh prihaja? Parlament bo moral podati svoje mnenje, pri čemer sploh ne ve, zakaj gre. In posem noro je to, kar eh, se dogaja v, v zvezi s tem sporazumom. obstajala naj bi možnost, da ljud, se ljudem vzame od dostop do interneta. Evropa je bila vedno celina, ki se je zauzemala za temeljne soboščine. E, tukaj ravnamo v nasprotju s tem, poleg tega pa velja tukaj tudi subsidijarnost. Moja poslanska skupina se zauzema za popolno odprtost in je proti vsakašnji kriminalizaciji državljanov. Akta pa vzpostavlja kulturo eh, skrivnega nadzora nad državljani, medtem ko država to nemo opazuje. Eh, celo za svetovno trgovinsko organizacijo gre sporazum akta predalati. Zakaj torej komisija sodeluje v tej kuhinji? Eh, zakaj se tukaj upoštevajo samo interesi eh, ameriških podjetij in eh, kaj pravzaprav počnete sploh v tej eh, kuhinji. Mi se borimo za interese državljanov in smo proti te skrivnostnosti. Seveda smo tudi proti ponarejanju zdravil, vendar pa za to pravzaprav ne gre. Sploh ne moremo izreči svojega mnenja, ker je vse tajno. In eh, še bolj grobe kršitve, takoj v začetku tega parlamentarnega mandata bi si težko predstavljali. Eh, mislim, da bi si morali na vrata obesiti tablico zaprto zaradi kršenja pravil. Suzan. Najlepša hvala in sedaj dve minuti poslanka Suzana Rojlova. Eh, Spoštovani kolegi in kolegice, gospod komisar pristop Kitajske k STU eh, pomeni veliko težavo. To vemo, Evropa je preplavljena z ponarejnimi eh, proizvodi, ki so nevarni za zdravje, hkrati pa to prinaša tudi velike izgube za podjetja. Državljani in podjetja se težko soočajo eh, z dejstvom, da nadzorni sistemi držav preprosto ne morejo držati koraka s to poplavo ta sporazum naj bi načeloma izboljšal sodelovanje pri odkrivanju ponaredkov, vendar pa mislim, da mi ne moramo biti tisti, ki bomo kaznovali ljudi, ki si nalagajo osebine z interneta. Potrebno je upoštevati eh, zaščito podatkov in dejstvo, da tudi komisija nima nam kakršnega mandata za pogajanja. Mislim, da bo ta sporazum najverjetneje doživel podobno osodo kot sporazum SWIFT, če ne bo komisija parlamenta enoznačno obveščala o poteku pogajanj in o njihovi vsebini ne moremo niti razpravljati o tem, ali želimo sporazum sprejeti ali zavrniti, če sploh ne poznamo uh, vsebino ali če bo to v vsakem primeru pomenilo uh, kratenje pravic naših državljanov. Ali nam lahko komisija razloži, za kakšno taktiko pravzaprav tukaj gre in eh, zakaj je pogajanja vključena tudi Kitajska? Grazie, Presidente. Hvala lepa. Evropska želja ostati največja svetovna ekonomija je nekaj, kar je vedno manj verjetno glede na uh, sposobnost vstopa v nove trge. In pri tem so trgovinske sporazumi bistvenega pomena zaščita. Uh, z, intelektualne lastnine in um, blagovnih znamk je bistvenega pomena. Moramo zagotoviti spoštovanje pravil, pravil, ki smo jih teptali v prejšnjih letih v mednarodnih forumih. Akta je osnovni instrument za boj proti ponarejanju ki sedaj obsega že 500 milijard evrov na leto, ki ima povezavo z organiziranim kriminalom in ki dejansko ogrozi temeljnim pravicam človeka, če mislimo naprimer na ponarejena zdravila in naše zdravje. In kakšno vlogo bo igrala akta v tem okviru? V vsakem primeru moramo spoštovati osnovna pravila in osnovne zakone. Ne smemo pa pozabiti na pravno podlago za pogajalsko stališče in sama um, pravila. Kako naj zagotovimo informacije za 500 milijonov državljanov. Jasno, mora komisija Eh, povedati, kako napredujejo pogajanja in zagotavljati celovite informacije. Če parlament in Evropska komisija ne sodelujeta, potem eh, ne bomo razvili vseh svojih potencijalov. Najlepše hvala, poslanec Susta. In sedaj dve minute in pol, Aleksandar Alvaro spoštovani gospod predsedajoči, gospod Dekuh. Težko breme dediščine nosite in če ne bi bilo vse skupaj tako resno, bi se lahko samo nasmihali, ampak ne moramo se nasmihati. Zato, ker so kršitve intelektualnih pravic nekaj, kar ogroža naše gospodarstvo in tudi zdravje ljudi. E, globalne izgube, ki nastajajo. Eh, zaradi ponarejanja eh, naj bi leta 2007 znašale 107, 180 eh, milijard evrov in to je bistveno več kot evropski proračun. To ogroža podjetja in delovna mesta in vsekakor ni v našem interesu. Ravno tako imajo ponarejena zdravila lahko eh, življensko nevarne posledice za ljudi, ki ne vedo, da gre za ponaredke in to ni spremljivo tveganje. Eh, jasno je, da je v našem eh, interesu, da tukaj ukrepamo, vendar pa je potrebno eh, zagotoviti, da bo pogajalski mandat komisije povsem v eh, skladu z evropsko zakonodajo, zato ne bo šlo samo za še en nor mednarodni sporazum konec koncev nas boste ob koncu procesa prosili za soglasje. Pričakujemo popolno preglednost in objavo vseh relevantnih dokumentov. Če komisija eh, želi preprečiti, da bi se še naprej širile razno razne govorice v zvezi z akto, eh, je jasno, kaj mora storiti. Tukaj se namreč zastavljajo tri ključna vprašanja. Eh, Eh, ali komisija lahko zagotovi, da ne bo prišlo do uvedbe sistema treh poskusov. Eh, to bi bilo namreč v nasprotju z našo zakonodajo na področju telekomunikacij. Ali lahko komisija zagotovi, da eh, ne bo prišlo do tega, da bi ponudniki storitev morali sprejemati jamstvo za, vs za vsebine. To bi bilo Eh, tudi v nasprotju z našo zakonodajo in ali lahko zagotovite, da ne bodo predvideni kakšni kazensko-pravni ukrepi, ki niso v pristojnosti eh, Evropske unije. Eh, glede na to, da je komisija varohinja pogodb, upam, da boste opravili svoje delo. Maši. Hvala lepa, poslanec Alvaro. Sedaj pa minuto in pol, poslanec Albrecht. Gospod Dekuht, že pred več kot letom in pol. Eh, je Evropski parlament od komisije zahteval, da pogajanja v zvezi s porazumom akto potekajo na transparenten način in da se parlament o poteku pogajanj obvešča eh, in da dejansko se vsebina eh, osredotoča na boj proti ponarejanju, kot je zapisano v naslovu. In kaj ste zgodili? Prav nič. Eh, skupaj s svojo koalicijo voljnih, predvsem bogatih industrijskih eh, držav se pogajate naprej in izvajate neko eh, tajno diplomacijo. Natančno niti ne vemo, o čem se pogajate, ker ne dobimo nobenih informacij, ampak od 1. decembra lani Eh, nas na številnih področjih ne morete več ignorirati in skupaj s svetom izvajati politike nekje po hodnikih. Eh, državljani in državljanke eh, so tudi na referendumu zagotovili, da z Lizbonsko pogodbo tega ne morete več izvajati. Kot komisija ste varohi pogodb. In če eh, to vrstni sporazum ne zagotavlja 100-odstotnega spoštovanja pogodb, boste iz našega parlamenta ponovno dobili ne. Če pa mislite, da ta sporozum ne zagotavlja spoštovanja pogod, potem ta pogajanja uh, ustavite, dokler to lahko še storite. V vsakem primeru pa ukrepajte. Hvala lepa in sedaj dajem besedo gospodu Patriku Ljariku za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Vsi nasprotujemo piratstvu in ponarejanju. Uh, Vendar pa ravno kar ste nam povedali, lepa pravljica, gospod eh, komisar, s katero poskušate upravičiti, da se pogajate eh, o mednarodnem sporozumu eh, tam, kjer vas ljudje ne vidijo. Naj vam citiram Lizbonsko pogodbo. Evropski parlament bo popolnoma obveščen o vsakem, vsaki fazi postopka pogajanj o katerem koli mednarodnem sporazumu. Eh, in to velja tudi za sporazum akta, torej eh, spoštujte določila svoje lastne pogodbe. Ne gre tukaj samo za zaskrbljenost zaradi temeljih svoboščin nadzor, seveda eh, nadzora na spletu ne bi izvajale eh, same države, ampak bi zato pooblastile eh, ponudnike spletnih storitev. Ravno tako bi lahko prišlo do zaseganja mobilnikov in računalnikov kot pod neko krinko boja proti ponarejanju, ponaredki in eh, piratstvo ter eh, kršitve intelektualne lastnine eh, so pomembne, vendar pa tukaj gre za kršitve temeljnih eh, pravic in ogrožanje včasih tudi človeškega zdravja. Najlepše hvala sedaj za dve minuti in pol, Kristjana Muskardi. Ja. Gospod predsedujoči, gospod komisar, sporazum akta je bistven za uh, Eh, splošno harmonizacijo obrambnih ukrepov Evrope na področju ponarejanja. Ukvarja se z garancijami za izvajanje pravic intelektualne lastnine in zaščite osebnih in drugih podatkov. Zaradi tega še enkrat zahtevamo večjo preglednost. Komisija se mora pa vsem zauzemati za to, da upoštevaje zaupnost, da na da parlamentu na upogled celotno dokumentacijo, tako da lahko sledi pogajanja in podaja svoja mnenja. Upam, da to, kar ste rekli danes, bo nekaj, čemur bodo sledile tudi dejanja. To je bistveno za potrošnike in proizvajalce v Evropski uniji, in tudi za zaščito zasebnosti na internetu. Zaradi tega mora komisija aktivno voditi pogajanja, vključiti več pogajalcev, ki jih je trenutno le 12. Želimo si, da bi čim več držav vključili bilo vključenih, vključno z državami v razvoju in da bi na koncu podpisali skupni končni sporazum, ki bo od držav članic zahteval spoštovanje skupnih obveznosti v boju proti ponarejanju in piratstvu. To je nekaj, kar. Um, prizadeva mnoge dejavnosti in zaradi tega je treba danes potrošnikom, ki so izpostavljeni eh, raznim nevarnostim tudi za lastno zdravje, dati jim je treba jasne, jasna pravila tudi na področju eh, spleta, ki nam v bistvu vsem predstavlja nek bumerang. To moramo vsi preprečiti, kajti ne gre le za osebno uh, zasebnost, ampak tudi varnost naših držav. Najlepše hvala, gospa Muskardini. In sedaj v, za eno minuto in pol, gospa Emine Boskur. Gospod predsedujoči, gospod komisar, sporozum sklenjen za zaprtimi vrati ni nekaj, kar bi si zaslužili evropski državljani. Evropska unija se trenutno pogaja o zelo pomembnem trgovinskem sporazumu akta in to se spet dogaja v skriti kamerici. Ne nacionalni parlamenti, ne evropski parlamenti ne morejo izvajati demokratičnega nadzora glede pogajanj in njihovega vpliva. Ne, vse skupaj je bilo dogovorjeno z klauzulo zaupnosti. Tako da so državljani spet izključeni in spet eh, bo, se bo zmanjšalo zaupanje državljanov. Tokrat ne gre za boj proti terorizmu, ampak za trgovinske interese. Ne me nabačno razumeti, seveda je treba spodbujati evropsko gospodarstvo in varstvo pravic intelektualne lasnine sodi k pomembnim vprašanjem. Ampak eh, zaupnost, ki preveva skozi ta pogajanja, vzpostavlja nezaupanje med državljani. Vprašanje je, kako poteka sodelovanje med komisarjem za trgovino in uh, komisarjem za človekove pravice, ali bodo kolegi prej se informirani o vsebini, a bo gospa Ridingova tudi kaj izvedela o tem. Evropski parlament zahteva takšno transparentnost, zdaj jo potrebujemo, preden Evropski parlament lahko izda soglasje k temu. Hvala. Lepa gospa Eva Lichtenberger za minuto in pol. Hvala lepa, gospod komisar. Med zaslišanji za položaj novih eh, komisarjev je bila transparentnost ena od tistih besed, ki se je kar najpogosteje pojavljala. Tudi danes ste govorili o tem, da je že tako ali tako vse transparentno, vse je odprto. Ne vam povem, da takšna definicija transparentnosti nekaj, če se absolutno ne morem razumeti. In to očitno velja tudi za veliko večino mojih kolegic in kolegov v Evropskem parlamentu. Transparentnost je nekaj drugega kot uh, nekaj eh, koščkov informacij, ki nam jih eh, mečete pred noge in eh, potem pravite, da ostalega ne morete odkriti, zaradi tega, ker ste pač nekomu obljubili, da mora vse ostati skrivnost. Stopili smo v novo fazo. Zdaj ne bo več mogoče z mednarodnimi pogodbami in sporazumi se dogovoriti nekaj z trgovinskimi partnerji kar bo vplivalo na evropsko zakonodajo. To ni več mogoče, odkar je bila potrjena in začela varianti Lisbonska pogodba. Tako da to ne pride več v poštev, kot tudi neke skrivalnice pred durmi Evropskega parlamenta. Verjamemo v to, da je potrebna verodostojnost za zaščito pravic intelektualne lastnine. Vredostojnosti pa ne boste dosegli, če boste vse počeli za zaprtimi vrati in potem poskušali pomiriti ljudi, da pač ne bo tako hudo vse skupaj na koncu. To, gospod komisar, je napačna pot. Hvala eh, lepa, gospa Lichtenberger, gospa Katrin Trautmann, minuto in pol. Hvala lepa gospod komisar, kolegice in kolegi, bodimo jasni. Tako kot potekajo pogajanja o sporazumu akta, ni spremljivo za nas v Evropskem parlamentu kot eh, so zakonodajalce. Imamo po Lizbonski pogodbi pravico do pravočasnega dostopa do informacij v enakem obsegu, kot ga ima tudi svet formalno se tega ne držite, kar pa zadeva vsebinsko eh, plat. Tukaj gre za kravjo kupčijo. Če naj bi potrošnike sistematično odzorovali v medmrežju, potem eh, ne bo nobenega jamstva, drugače pa bi tukaj eh, morala priti upoštev odgovornost vsebinsko uporabnikov eh, spleta. S tem se ogroža evropski pravni red, ne samo kar zadeva e-trgovino, ampak tudi z ozirom na temeljne svoboščine eh, državljanov, o čemer smo razpravljali tudi pri telekomunikacijskem svežnju. Že pri švistvu smo pokazali, da smo lahko proti in lahko smo tudi tukaj zaradi tega Moram povdariti, kakšen pomen ima naša eh, resolucija. Naj povdarim, da se strinjam s tem, kar je zapisal o tem tudi Kader Arif. Signal, ki ga bomo dali, je treba sprejeti ustrezno soglasno. Hvala lepa, gospa Trautmann. Zdaj prihajamo na postopek Catch DI. Eh, eno minuto ima vsak na voljo. Gospod Georgios Papastamko, z eno minuto. Hvala lepa. Ponaredki ne škodijo samo konkurenčnosti evropskih podjetij, temveč eh, predstavljajo tudi nevarnost za javno zdravje. Predlog pravim, da bi morali okrepiti, mednarodno okrepiti varstvo pravic intelektualne lastnine. Vendar pa tukaj potrebujemo več trgovinskih partnerjev, ki bodo sodelovali pri takšnih. Je, eh, multilateralnih sporazumih, ampak ti trgovinski partnerji morajo tudi upoštevati evropski pravni red, tukaj treba upoštevati temeljne svoboščine in tudi zasebnost. Zagotoviti je potrebno prost pretok informacij in ne sme to vse skupaj privesti do večjega administrativnega bremena. Evropski parlament tukaj potrebuje izčrpne informacije v vseh fazah eh, pogajanj o upoštevanju zaupnosti. Hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, Papa Stamkos. Gospod Ferreira je zaprosil za besedo, eno minuto imate na voljo gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. V tem skritem procesu, ki ga izdaja komisija, je nekaj postalo popolnoma jasno. In sicer namen komisije, da povečajo stroške zašite pravic za intelektualne, intelektualne lastnine in to usmeriti v dobiček velikih podjetij. Vse skupaj želi pospraviti pod eh, preprogo in izmakniti izpod eh, demokratičnega nadzora. Pripravljam tudi omejiti dostop do varnih zdravil, vključno z eh, generičnimi zdravili, pripravljanje se odpovedati zasebnosti in posegati v osebno svobodo. Kar zadeva trge, tukaj vladajo ekonomski interesi in to nekako ni združljivo z dobrobiti za ljudi. Hvala lepa, gospod Ferreira. Zdaj pa predajem besedo ponovno gospodu komisarju. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Potem, ko sem prisluhnil vašim prispevkom, potem, ko sem prvič nastopil, sem najprej pomislil na to, da mnogi izmed vas eh, niso pravzaprav prisluhnili temu, kar sem povedal. Se sem zelo jasno povedal, da bomo spoštovali evropski pravni red in da bom poskušal zagotoviti, da se bodo partnerji v pogajanjih odločili za objavo tega, kar smo že izpogajali. E, tudi sem rekel, da se bomo zavzemali za preprečevanje kršitev, pravic iz intelektualne lastnine in tako naprej. Torej ne bom odgovarjal na vsa vaša vprašanja še enkrat, ker mislim, da sem na nje že odgovoril v svojem prvem nastopu. David Martin je spraševal, kaj pa, če nekdo ne samo zapušča Evropsko unijo, ampak zapušča neko državo, ki je partnerka v sporozumu akta. To je zanimivo vprašanje, ker je pomeno vprašanje, kam se odpravlja. Če gre v državo, ki ni partnerica v sporozumu akta, potem sodi pod eh, pravila te države, kar zadeva carinske ekscelinski in drugi nadzor. In na to ne moramo vplivati. Pos želimo si poskrbeti, da se to ne bo zgodilo, vendar za druge ne moremo odločati. Ne morem pa se strinjati, da je vse izmaknjeno na parlamentarnemu in demokratičnemu nadzoru. Ne me povem, kaj. Eh, da je Lizbonska pogodba. Svet daje neko nalogo komisiji in komisija se pogaja. Svet se je odločil za podelitev mandata na osnovi lastnih postopkovnih pravic. In če nek minister če nek minister v svetu potrebuje najprej odobritev nacionalnega parlamenta, je to eh, stvar eh, posamezne države, ne evropskega prava. To je različno v vsaki posamezni državi. V vaši državi, naprimer, potrebujejo eh, ministri najprej povlastilo parlamenta, v drugih ni tako. Na vsak način pa ne bomo mi zdaj odločali o tem, kako svet sprejema svoje odločitve, vkolikor svet eh, upošteva svoja postopkovna pravilna in eh, evropsko pogodbo, je to njihova zadeva in eh, ne naša. Govorite, da bojo prekontrolirali moj iPod. iPoda nimam pravzaprav imam enega od včeraj, vendar ga ne uporabljam. In tudi ne bom šel na Novo Zelandijo, nekoliko predaleč eh, mi je uradnik in nimamo toliko časa na voljo, da bi se odpravili v Novo Zelandijo. In kar zadeva eh, to, kar je povedala gospa Stasen in eh, kuhinjo, to, to prepuščam vam, to boste sami morali najti odgovor, kar zadeva Kitajsko. Kitajska je eden od pomembnih virov pogajanj. To je res, imamo kar nekaj pogovorov z njimi, vse imamo trgovinske pogovore in tukaj še posebej povdarjamo varstvo pravic intelektualne lasnine, ne samo v e-trgovini, spletni trgovini, ampak tudi pri mnogih drugih eh, gospodarskih aktivnostih akta bo, ko bo pripravljen, eh, odprt za vse države, ki se lahko pridružijo. Eh, seveda je bilo zelo koristno, če bi imeli eh, boljšo varstvo pravic in teritorijalne lastnine in to se bo prav gotovo zgodilo v prihodnosti. In interes za nje se bo tudi povečal. Ne strinjam se popolnoma z interesom interpelacijo gospe Trautmann in gospoda Erika glede člena 218. Ta člen pravi, da bi moral biti parlament obveščen o vseh korakih v postopku. In o tem ste obveščeni in še več. Naše informiranje bistveno presega to, kar je zapisano v 218. členu bistveno več. Ampak s tem nimam nobenih težav. In naj še enkrat povdarim, da bomo ustrajali na tem, da bodo vse podpisnice se strinjali, da lahko objavimo obstoječ osnutek trenutnega dokumenta. Ne drži pa, da ne spoštujemo 218. člena pogodbe. Naj povem še nekaj Sofi Infeld poslali smo vam aneks 16 k dogovorjenim izjavam vseh eh, partnerjev glede zaupnosti dokumentov. Da so vsali ven, vam je to poslal 31. januarja 2009. To je bilo še v prejšnjem parlamentu, ampak uh, Sofija Infeld je ista in Sullivan je ista oseba. Zato je nekoliko čudno, da mi sprašujete o tem. In končno, naj bom zelo jasen pri tem, kar sem povedal in kar sem povedal že na zaslišanju. To sem vzel resno. Storil bom vse v svojih močeh, da se dogovorim z partnerkami v pogajanji, da vas popolnoma informiramo. Dokler se s tem ne strinjajo, z vami ne morem razpravljati o podrobnostih osnutka, zaradi tega, ker bi s tem kršil dogovor o zaupnosti in če bi to storil, se učinek ne bi omejil samo na pogajanja v sporazumu akta, ampak na mnoga druga področja, šlo bi za kršitev zaupnosti na splošno in eh, to bi zelo otežilo, če ne onemogočili čilo vsa nadaljna pogajanja. Vas pa razumem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Moram samo reči, da Uloženih je šest, eh, pet različnih predlogov rezolucij. S tem bomo zaključili ta razpravo, glasovali pa bomo jutri ob 12. uri. Drage kolegice in kolegi, gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To je vprašanje za ustni odgovor za razpravo. In e, sicer gre za uredbo o uporabi scheme splošnih tarifnih preferencialov. Ob